do napadov na šole, na bolnice. In poleg tega tudi Turčija in Rusija tja pošiljata orože. Sedaj se ne borimo več samo z eh, vojaki iz Libije, ampak z vojaki, ki prihajajo v Libijo iz različnih držav. Poleg tega je vse povezano tudi z terorizmom, vse pa zaostrujejo tudi nezakonite migracije, ki prihajajo tudi v Evropsko unijo. Moram tudi povedati, da smo se sestali z posebnim odposlancem Evropske unije, ki nam je tudi povedal, da noben drug spopad ni tako hud, kot pa je sedaj spopad v Libiji. 15-krat se je sestal tudi Varnostni svet Združenih narodov, da bi se pogovoril o Libiji in 15-krat mu ni uspelo doseči premirja. 15-krat. Ampak, kot sem že dejal, obstaja upanje, to premirja bo verjetno prišlo. Sicer smo upali, da bo premirje sklenjeno včeraj, danes, jutraj pa smo tudi gotovili, da v Moskvi ni prišlo do premirja, kajti general Haftar ni hotel potrditi premirja in je zapustil Moskvo. Mi smo že veliko krat povedali, da se moramo poenotiti, premustiti naše razlike in da moramo strniti vrste, da bomo lahko pomagali Libiji. Nemčija, ne vem, če je že uradno naznanila naslednje. In sicer konferenco, ki naj bi potekala v zvezi z Libijo, Nemčija se kar nekaj mesecev že pripravlja na to konferenco, Evropska unija se tudi pripravlja na to konferenco. Namen te konference pa je, da bi dosegli premirje in upam, da bo tudi to dobra priložnost, da dosežemo premirje. V petek smo imeli tudi posebnega odposlanca, poleg tega je bila tudi vlada narodne enotnosti Libije v Bruslju, Faješ. Al-Sarad se je sestal s predsednikom Evropskega parlamenta, nismo se mogli sestati z generalom Haftarjem, sicer smo se pogovarjali z ostalimi kolegi iz Rusije, iz Turčije in tudi iz Egipta. Vse razmere v Libiji zelo skrbijo kajti te razmere niso več pod nadzorom. Seveda pa vam ne morem zagotoviti, da bo dejansko prišlo do premirja in do konference v Nemčiji naslednjo nedeljo. Mi seveda podpiramo proces iz Berlina. Evropska unija je hotela oditi v Libijo, ampak smo se potem odločili, da ne bomo šli zaradi varnostnih razlogov. Ne vem, ali so bili varnostni razlogi tisti, ki so nam preprečili. Morda pač ni obstajalo dovolj politične volje, da bi se sestali v Libiji. Potem smo se sestali v Bruslju, sestali smo se z Saradžom, ne pa z generalom Haftarjem. Sedaj pa nam je tudi svet za zunanje zadeve podelil mandat, da sodelujemo z vsemi strankami. Torej, če bo prišlo do premirja in če bo spostavljen proces iz Brlina, bomo morali seveda spremljati, nadzirati celotno premirje in tudi nadzirati prepoved izvoza orožja, ampak ne vem, ali bomo to tudi resno storili. Moram pa tudi povedati, da smo v Libijo ogromno vlagali, okrog 300 milijonov evrov v okviru razvojnega sodelovanja v zadnjih letih. Afriška unija je tudi povedala, da potrebuje Libija še več mednarodne zaščite, zlasti kar zadeva priseljence in begunce. Ampak samo leto nas je tudi dejal, da je v Libiji na tisoče osebi podsaharske Afrike. si nočejo zapustiti Libije, kajti tam živijo in preživljajo svojo družino, imajo tudi delovno mesto in res nočejo zapustiti Libije. Lahko pa se zgodi, da se bodo razmere še poslabšale in morda se bodo potem tudi odločili, da zapustijo Libijo in odidejo v Evropsko unijo. In sicer na takšen način bi se še zaustrile nezakonite migracije, čez sredozemlje. Ne smemo pozabiti še na Rusijo in Turčijo, ki v preteklosti nista bili tako geopolitično prisotni v Libiji, danes pa sta. Pred nekaj meseci smo bili zelo dejavni v Libiji, ampak smo bili osamljeni. Sedaj smo še dejavni, morda bolj dejavni, kakor pa pred šestimi meseci dejstvo pa je, da sta Rusija in Turčija tukaj veliko bolj prisotni, imata več vzvoda, kajti imata tudi svoje vojake v Libiji. Ne z redno vojsko, vsi pa vemo, da je veliko več orože sedaj v Libiji. Libija je nek rak, ki se je sedaj tudi razširil vse proti Sahelu. kajti orožje in vojaki v Libiji so dejansko okužili celotno afriško celino. Obveščevalne službe so nam tudi povedale, da Sudan, pa tudi Sirija, pošiljajo vojake v eh, ta predel Afrike. To so sedaj trenutne razmere. Morda bomo imeli čez 24 ur lepše novice, morda bo Nemčija sklicala to konferenco, morda ne, morda bo prišlo do primere, morda pa tudi ne. Res ne vem. Upam pa, da bomo dobili priložnost. Libija je ne nazadnje bogata država, ena najbolj bogatih držav v Afriki, kljub letom državljanske vojne. Bogata ima pa samo šest milijonov ljudi in res mora živeti v blaginji pa ne. Libija sedaj že vstopa v deveto leto škodljive politične krize. Po 40 letih diktatorstva je seveda Libija bila v težavnem položaju, nikoli ne bo postala čez noč stabilna demokracija. To smo vedeli, ampak nihče nikoli ni pričakoval te katastrofe, do katere je prišlo. Ampak naj vas opozorim, ta katastrofa je lahko še hujša za Libice in tudi za nas. Če ne bomo zajezili tega konflikta in če ne bomo našli politične rešitve. Seveda, s pomočjo držav članic in s pomočjo Evropskega parlamenta. Upam, da bomo našli neko rešitev za Libijo, da bo Libija poenotena in da bomo tudi dosegli premirje. Pravimo, da ne vojaška rešitev ni mogoče, ampak ta mantra, ponavljali smo jo, veliko krat tudi v Siriji, ne vojaška rešitev, ne vojaška rešitev, in na koncu smo našli vojaško rešitev. Morda lahko do tega pride tudi v Libiji. Evropejci bomo govorili, ne, ne, nočemo vojaške rešitve, nočemo sodelovati vojaško v Libiji, potem pa bomo, kakor se je zgodilo v Siriji. No, ampak seveda to so storili Turki. Turki in Rusi. In to je tudi spremenilo ravnotežje v sredozemlju in tudi na Balkanu. Zato moramo imeti to v mislih. Libija je zelo pomembna za Evropsko unijo. Nihče ne bo navdušen nad tem, če bomo na libijski obali imeli vojaška oporišča Rusije in Turčije. In sicer tik pred italijansko obalo in bodo seveda nadzirali migracije v vzhodnem, pa morda tudi v osrednjem sredu zemlju. Do tega res ne sme priti. Posledice so lahko zelo hude in res upam, da bom v naslednjih urah za vas imel dobre novice. Eh, hvala za vaše besede, ki pa so kar zaskrbljujoče. Zdaj dobijo besedo politične skupine, najprej skupina ELS, David McAllister. Sehr verehrte Frau Präsidentin. Spoštovana gospa predsedujoča, gospe in gospodje, dragi kolegi. Visoki predstavnik nam je pravkar povedal, da se v Libiji odvija politična drama. Politična in humanitarna vrata na naš, na drama na našem pragu. To se odvija že predolgo časa in temu namenjamo premalo pozornosti. Združeni narodi pravijo, da je tisoč ljudi od aprila izgubilo življenje, ogromno je notranje razseljenih, 9000 ljudi odvisnih od humanitarne pomoči, ena tretjina od teh so ženske in otroci. Potrebe po pomoči, po pomoči so velike. Država in ljudje potrebujejo mir, ki bo trajen. Kanclerka podpira dejavnosti, da bi dosegli mir. Konferenca, do katere bo prišlo, po mojih informacijah, naslednjo nedeljo v Berlinu, bi morala zagotoviti pomemben prispevek eh, k temu. Kot predstavnik Evropskega parlamenta lahko rečem, da o tem ne razpravljamo prvič. Vse strani upletene v konfliktu morajo poskrbeti, da se bo državljanska vojna lahko končala in da se bo mir vrnil v Libijo. Libija bi morala znova postati suverena in neodvisna država, če nam bo to uspelo. Potem znova lahko spregovorimo konkretno o prenovi in o tem, kako bomo Libijo pri tem podprli. Hvala lepa. Za socialiste bo spregovorila Kati Piri. Gospod visoki predstavnik, za začetek moram povedati, kako zelo cenim, da ste odkriti, da ste iskreni v razpravi o Libiji in kako resno jemljete razpravo v Evropskem parlamentu. Sicer sem pripravila govor, ampak prihodnič vam bom samo prisluhnila in podala politične pripombe, ne govora, ki sem ga pripravila vnaprej. Kalifa Haftar je danes zjutraj odkorakal od pogajalske mize, ne da bi podpisal sporazum o premirju, s katerim bi formalizirali ranljivo premirje, ki je bilo eh, sprejeto pred kratkim. To je velik udarec za državljane v Libiji, ki trpijo in tudi za stabilnost in mir v širši regiji Sahela. V zadnjih devetih mesecih je 280 civilistov in borcev umrlo in skoraj da 150 tisoč libicev je moralo pobegniti pred nasiljem. Vse več je vmešavanja od zunaj, kar vključuje tudi odločitev Turčije pred kratkim, da pošlje svoje čete tja. In s tem eh, se še poglablja konflikt, ki je tik na našem pragu. Neformalno premirje mora obstati, da se konflikt ne bo poglabljal. Visoki predstavnik, cenim vaše prizadevanja preteklega tedna in pozivam vas, da storite vse, kar je v vaši moči, da bi zagotovili formalizacijo premirja in njegovo izvajanje. Konferenca Združenih narodov je načrtovana za to nedeljo, to je kritičnega pomena in vsi upamo, da bo do nje prišlo. Še za konec, Libici si zaslužijo dolgoročen mir, varnost in rekonstrukcijo. In zato se borimo vsi. Hvala. Hvala za vaše besede. Naslednji govorec je Javier Nard. Hvala za besedo. Popolnoma se strinjam s tem, kar ste dejali, visoki predstavnik. Vseeno me pa nekaj preseneča. Dejali ste, da ta tragedija ni nič novega. Ja, razmere so res hude, ampak to ni nič presenetljivega. Ne smemo pozabiti še na sporazum med dvema velesilama, ki sta dejansko pravzaprav začeli to vojno v Libiji. Poleg tega pomenjamo tudi generala Haftarja, ki nikogar ne zastopa. Poleg tega smo veliko krat v Evropskem parlamentu govorili o tem, da Libija ne obstaja. Libija pravzaprav je zelo pomembna tudi za Evropsko unijo. Jaz sem proti tej vojni in mislim, da se bodo razmere še poslabšale. Samo premirje tudi ni rešitev. Do premirja sploh ne bo prišlo. Moram tudi povedati, da prihaja uh, v Libiji do vojaškega neravnotežja in Evropska unija mora ukrepati, drugače bosta Rusija in Turčija prevzeli njeno vlogo. Pa sta to tudi storila, kajti Evropa dejansko ni bila prisotna vojaško v Libiji. Potrebujemo ustrezne, diskretne in tudi učinkovite ukrepe. Italija in Francija tudi ukrepata in to tudi pomeni, da je celotna Evropska unija nerelevantna. Eh, eh, eh, Hvala. Gospod uh, Satori, zeleni, ena minuta. Se slišimo? Gospod predsedujoča, kolegice in kolegi. Ko govorimo o miru v Libiji, se Evropska unija veliko pogovarja, obžaluje in tako naprej. Ampak ukrepa ne. Brez konkretne strategije, brez nekih koherentnih naporov držav članic. Gospod Borel, vi bi morali poskrbeti za prisotnost Evropske unije na mednarodnih političnih odrih, ampak ko govorimo o tem, da bi ukrepali zaradi kršitev človekovih pravic v Libiji, ne ukrepamo. Mi vsi smo odgovorni. Vsi smo odgovorni za to, da se humanitarne zadeve v Libiji slabšajo. Gospod Borel, nikoli ni prepozno, da začnemo zagovarjati naše vrednote. Postati moramo neizogibni na diplomatskih odrih. Prispevati moramo k premirju in k spoštovanju človekovih pravic. Premljati moramo migrante in begunce, še vedno je čas, da spodbujamo alternativne rešitve k temu, kar poznamo danes. Hvala. Ana Bonfrisko, ena minuta v imenu skupine ID. Hvala, gospa predsedujoča. Podpredsednik Borel. Na vhodu v parlament piše, 51 milijonov evropejcev je glasovalo, ker so si želeli, da bi Evropski parlament ukrepal, da bi zaščitil naše meje, zavaroval našo varnost, varnost evropskih državljanov. Evropska unija priznava spremembo režima oziroma sprašujem se, ali se je to zgodilo, eh, da se zavedamo, da je Libija postala propadla država. Danes našo vlogo izvajata Turčija in Rusija. V ozadju sta potem še Saudska Arabija in Kitajska. To je žalostna posledica 70 let politične konvergence in notranjega trga. Sredozemlje bo za nas vedno dokaz tega. Če v Evropi ni sredozemlja, to ni Evropa. Hvala lepa. Gospod Čambanski, ena minuta za skupino IKR. Podarjam, vžem, predsedatu, vžem. Hvala, predsedujoča. Gospod visoki predstavnik, kolegi. Nihče v tej dvorani ne reče Bobu Bob. Nikogar ne zanima Libija. dogovor med Saražem in turškim predsednikom Erdoganom vključuje ne le napotitev turških sil v Libijo, temveč tudi ukrepe proti Cipru, Izraelu. Preprosta resnica je, da Sarađe in Erdogan zdaj širita islamiste iz Sirije v Libijo. Tiste, ki so bili krvavo vojno v Siriji, se zdaj selijo v Libijo. Libija, Sarađe in Erdogan. Zelo Saraš in Erdogan spreminjata Libijo in jo vračata v davno preteklost. Gospa Demirel, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, drage kolegice in kolegi. V tem trenutku vlada zelo občutljivo premirje v Libiji, politična rešitev pa je negotova. Leta 2011 je NATO bombardiral Libijo in zrušil vladavino Gaddafija. Rezultat? Popoln kaos. Brutalna državljanska vojna in potem še vojna prek namestnikov. Vojna, ki jo je povzročil NATO, zdaj vključuje več akterjev. Poleg regionalnih moči so se upletle še vse, skoraj da vse velike sile. Po eni strani gre za nafto, plin, geopolitiko ter vpliv. To je grenka resnica. Ampak vojna za prebivalce pomeni smrt in trpljenje. O čem govori Evropska unija in gospod Borel? Predvsem o tem, da se moramo zvrvati pred begunci. Države članice sodelujejo z vlado Sarađa, ki z milicami zagotavlja, da eh, poteka trgovina z ljudmi. Izvoz orožja je treba ustaviti vsem stranem v konfliktu v Libiji. Vse zunanje sile se morajo umakniti, ker je to predpogoj za mir v Libiji. Ljudje tam potrebujejo mir, ne nadaljnega zaostrovanja. Eh, z vojno in orožjem ne bomo dosegli miru ne v Libiji, ne nikjer drugi. Hvala lepa. Gospod Nikolav Alavanos, ena minuta. όχι μόνο απούσα δεν είναι όπως λένε μερικοί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Nekateri trdijo, da smo ZDA in NATO odgovorni za to vojno v Libiji in za razkosanje Sirije. Posledice so katastrofalne za prebivalce tekma EU, ZDA, NATO, Rusija, Kitajska traja še naprej. Vpletajo se še druge države, kot je Egipt. Gre za prevlado in moč in eh, napetosti v Libiji in regiji se še zaostrujejo. To ustvarja izjemno nevarno okolje za prebivalce. In zdaj smo priča še turško-libijskemu dogovoru, ki skuša arbitrarno začrtati meje v sredozemlju. grška vlada to le nemo spremlja. EU in ZDA menijo, da je Turčija strateški partner, pa postajajo le vedno bolj agresivni. Treba se je boriti, da se naše zunanje meje ne bodo spremenile in treba se je izogniti imperialističnemu povezovanju. Mislim, da vsi nestrpno čakamo na vrh v Berlinu in upamo, da bo prinesel pozitivne rezultate. Nisem pa zelo optimističen. Države v Evropi in izven nje imajo določen vpliv, ampak politične pobude še nismo videli. Zdaj smo priča Rusiji in Turčiji, ki se upletata v dogajanje ne le v Libiji, temveč eh, po celem sredozemlju. Več je terorizma, več je migracij. In eh, to se bo nadaljevalo, če se težave v Libiji ne bodo razrešile. Potem je tu še energija. Dogovor med Turčijo in Libijo je izpustil preostanek Evrope. To ne gre v pravo smer. To bo vplivalo na Cipr, Grčijo, Izrael in tako naprej. Evropa se mora zavezati temu, da bo zaščitila svojo energetsko neodvisnost za njene države članice. Hvala lepa, gospod predsednik. Dragi kolegi, zelo pozno je že. O približno 23.40 bomo verjetno končali z današnjim zasedanjem, tako da pri teh zadnjih dveh točkah ne bo postopka catch the eye, če se s tem strinjate. Zdaj nadaljujemo z razpravo. Gospa Kocolino za socialiste in demokrate. Gospod Kocolino. Visoki predstavnik je dejal, da vsako uro, vsako minuto dobivamo novice o tem, kaj ne bi se dogajalo na konferenci v Berlinu. To spremljam s precejšno zaskrbljenostjo in pozornostjo. Saj čutimo tveganje, da ne bi odigrali vloge, ki bi jo morali. Edina priložnost, ki jo imamo, je politika za politiko pa sploh nimamo priložnosti, potrebujemo jasne cilje, institucionalno politiko in diplomacijo, da bi spre, se prenehale, da bi prenehale napetosti in da bi dosegli premirje. Na konferenci bi morali poskušati zagotoviti pomoč za libijske državljane, zlasti za državljane in sploh otroke, ki so žrtve te vojne. Treba je zagotoviti politične in institucionalne pogoje, s katerimi bi okrepili integriteto in zagotovili suverenost Libije. Prav tako je treba zagotoviti odvračilne sile. Na tem je treba delati na neke vrste odvračilnem učinku, s katerim bi zagotovili uspeh dialoga in miru. Vsega se ne da doseči le z diplomacijo, če ne bomo imeli evropskih sil, ki bi preprečevale konflikte. Potrebujemo pa tudi politične in institucionalne akterje, ki bodo služili v ta namen. Naša uloga je bistvenega pomena in to bo odločilno tudi za prihodnost Evrope. To, kar se dogaja v Evropi, bo odločilno za prihodno, prihodnost cele Evrope, zato tega ne smemo prepustiti posameznim državam, Italiji in Franciji, naprimer. To je delo, ki nas čaka. Podpredsednika pozivamo naj odigra svojo vlogo v celoti. Gre za odločilno fazo, novo komisijo in parlament. E, kolega Grošo. Članice Evropske unije, ki so aktivno sodelovali v vojaški intervenciji proti Gaddafijemu režimu, postajajo vse evropski glavobol. Libija, ki je postala središče nečloveške in umazane trgovine z ljudmi, povezane z ilegalnimi migracijami preko nevarne sredozemske poti na kateri kujejo dobičke edino organizirane kriminalne skupine in pa raznobarvne ter raznovrstne milice se bliža novemu krogu pekla. turčija uradno še vedno kandidatka za članstvo v evropski uniji se je odločila za tvegano vojaško avanturo ki je v nasprotju z našimi strateškimi interesi tako v sredozemlju kot tudi v libiji. s turško intervencijo in aktivnim ruskim vpletanjem v krvavo državljansko vojno ta glede na obsežne vojaške manevre sosednjega egipta lahko preseže libijske meje in postane regionalno vojno žarišče na pragu eu. zato mora eu z odločnim angažmajem političnim in gospodarskim preprečiti poglabljanje vojne v libiji ter od turčije in rusije zahtevati umik vseh regularnih in neregularnih sil sprte strani v libiji pa prisiliti k dejanski prekinitvi ognja in začetku političnega procesa ki bo državi in regiji prinesel mir in stabilnost. Najlepša hvala. Eh, Najlepša hvala, hvala gospodu Borelu za vaš uvod. Mislim, da nihče ne verjame, da bo preprosto zagotoviti mir v Libiji, ampak, eh, tudi ko divja vojna v Libiji, lahko storimo več. Eh, od leta 2014 je 32 tisoč ljudi izgubilo življenje na sredozemlju. Sprašujem se, kaj bi se zgodilo, če bi nam jih uspelo rešiti. V Libiji z njimi ne ravnajo kot z ljudmi in popolnoma nečloveško je, da mi kot Evropa prispevamo k temu, da ljudje, ki so življenski nevarnosti in bežijo od vojne, vračamo v prav to okolje, kjer divja vojna. Zakaj eh, evropske države ne pošiljajo več patruljnih čovnov pred libijsko obalo? na, naša razprava je pomembna, ampak zakaj ne storimo vsaj tistega potrebnega, rešimo ljudi, ki bežijo pred vojno, pred mučenjem, pred grozodejstvi v Libiji. Lahko bi jih rešili več, lahko bi poskrbeli za več varnosti v sredozemlju in eh, mislim, da nam pogodbe nalagajo prav to dožnost. Hvala lepa. Gospod Marijani je naslednja na minuta. Idi hvala. Zahodne sile so posegle v Libijo in to vpliva na sosednje države in tudi na Evropo. Tam se zdaj porodajo sužnji in kaže, da se dogajajo koraki nazaj. Vladajo bande v Sahelu in tako naprej. Zdaj gre za boj med Saržem in Haftarjem. In zdi se, da smo mi padli v to past. Posebne turške sile so prav tako umešane v ta spor in mi v Evropi nismo dovolj odločni. Erdogan pa je zdaj dejansko diktator v dveh državah in zdaj nadzira migracije proti Evropi, v Libiji in Turčiji. Kako smo lahko dopustili, da je naša naivnost šla tako daleč. Da, rešitev bo najverjetneje vojaška. Mi smo odsotni, če že nismo prisotni v Libiji, bi lahko bili prisotni vsaj v Sahelu, kajti zaenkrat so tam samo francoski vojaki. Hvala. Hvala lepa. Gospod Frako se naslednji za EKR. Predstavljam Grčijo tu v Evropskem parlamentu in povedati moram, ali sploh vemo, kakšen je motiv Turčije pri njenih intervencijah. Mislim, da nihče ne verjame neumnostim iz Erdoganovih ust o pravni državi. Če se pogledate njegovo preteklost, vidite le kazniva dejanja oziroma zločine, poboj na tisoče kurdov v Siriji, kršitev meja z Grčijo eh, in zdaj pošiljanje orožja džihadistom v tej regiji. Treba je razumeti, kaj skušajo doseči. Kršijo izključne gospodarske, ekonomske cone držav članic. Kdaj bomo prenehali podpirati gospoda Erdogana tako gospodarsko kot politično. E, gospod Castaldo. Hvala lepa. Včerajšnji sestanek z generalom Haftarjem pošilja dve sporočili. Kljub vsem diplomatskim prizadevanjem držav članic e, ni bilo rešitve ni nam uspelo prevzeti vloge, ki sta jo zdaj prevzeli Rusija in Turčija. Ti sodelujeta v konfliktu v Libiji in pri tem sledita lastnim interesom. Haftar ni želel podpisati premirja v Moskvi. Ampak zdaj imamo priložnost mi, če želimo preprečiti še eno Sirijo, eh, na naših mejah. Potem se moramo sredotočiti na konferenco v Berlinu v nedeljo, zagotoviti nov predlog, ki bo združil stališče Združenih narodov in vključil evropske države, eh, mojo v prvi vrsti in potem še sosednje države, kot eh, sta Tunizija in Alžirija in vse v arabskem svetu, ki. Mm, so upleteni v ta konflikt. Moramo zagotoviti podporo vseh, le tako bomo zagotovili neutralnost, če želimo doseči združitev države, če ne želimo ponavljati napak iz preteklosti po intervencijah leta 2011. Hvala lepa, modri karton je za vas, ga spremete. Seveda me para politična opcija. Slušalke si boste morali nadeti, gospod Kastaldo. Spomnim se vas iz prejšnjega sklica. Hoteli ste predstaviti svoje stališče za gospoda Borela. Režim v Libiji, v Tripoliju, je sklenil dogovor z Erdoganom. In na podlagi tega dogovora je Turčija v vzhodnem sredozemlju pridobila izključno ekonomsko cono. Uh, Turčija mm, bi lahko razmišljala o takšni coni v tem trenutku Mrežsko stariko. Kaj bo moral Erdogan še storiti, da se bomo začeli boriti proti agresiji Turčije? Zdaj pošiljajo ladje na suvereno ozemlje Grčije. Izvolite. Karo Norevole Mavrides, Karo Kostas. Spoštovani gospod Kostas Mavrides kakor ste dejali. Večkrat sem že kritiziral sporozum med Libijo in Turčijo. Po mojem, sploh ne gre v pravo smer. To pod vprašaj postavlja tudi legitimne interese dveh držav članic, Grčije in Cipra. Gre za enostranski ukrep države kandidatke za vstop v EU in to ni konstruktivno delovanje spor bi lahko hitro eskaliral in to bi lahko pripeljalo tudi do dejanskega spora. In temu se moramo izogniti. Evropska unija mora biti bolj prisotna in lepo je, da je visoki predstavnik vključen v pogovore v Berlinu. Upam, da bomo dobili konkretne predloge, s katerimi bomo lahko poskrbeli za enotno mnenje. Hvala. Gospod Majri Makis je naslednji za ALS. E Izvolite. Hvala lepa. Natančno sem prisluhnil gospodu Borelu in njegovi analizi in povedati moram naslednje. Mi nismo analitiki, mi smo politiki in moramo odločati. Ne smemo samo opazovati, kako se stvari odvijajo, ampak moramo poseči zagotoviti moramo rešitve. To zahtevajo tudi državljani. Državljani si želijo mir. Gospod Borel je podal analizo, v kateri se zdi, da sta samo Turčija in Rusija sili z vplivom v tej regiji. Zakaj? Zato, ker smo mi tam pustili vakum. Gospod Borel, če želimo mir, boste morali predstaviti pobude za mir in mi jih bomo podprli. Ampak glavni problem je Turčija. Kaj ti Turčija s svojim vedenjem povzroča, da spodkopavamo vrednote Evrope in vidimo, da želijo oni stopati po svoji poti. Kako lahko danes kdorkoli sploh še dvomi, da gre za provokacijo? Mi si želimo mir in kot evropejci moramo pokazati, da smo prisotni v tej regiji. Hvala gospod Picula za minuto. Hvala. Danes govorimo o temi, eh, o temah v Siriji, Iraku, Iranu, torej državah oziroma napetostih, ki so pomembne za Evropske unije. Turčija krši mednarodno pomorsko pravo. Eh, formalna zaveznica NATO se dogovarja z Libijo o ukrepih v našem neposrednem sosedstvu. Eh, Turčija in Rusija sta poskušali, sta poskušali utrditi svoj položaj v Libiji. Istočasno članice Evropske unije ne uspejo zagotoviti skupne politike za Libijo in koordiniranega odgovora v krizi. Treba je povdariti, da vojaške intervencije ne bodo razrešile kaosa v Libiji, lahko pa ga poglobijo. Naša politika do Libije ne more biti zgolj migracijska politika. Evropska unija in geopolitična komisija morata prevzeti prevzeti proaktivnejšo vlogo sploh v neposrednem sosedstvu. Berlinski proces in sodelovanje z druženimi narodi je pot, ki jo je treba v tem trenutku zagotovo podpreti. ID, ide gospod Zemljok. Gospod predsedujoča. Erdogan je po sporazumu z begunci dosegel zdaj še eno mojstrsko potezo z vojaškimi silami v libiji ostati moramo realistični v tem trenutku nismo mi tisti ki obvladujemo migracijsko krizo nismo tisti ki odločamo o migracijskih poteh preko balkana in sredozemlja erdogan je tisti ki odloča on odloča o tem koliko bo nezakonitih migracij erdogan samo malce zagrozi z naslednjim valom migrantov, pa že pokleknemo. Turčija je zdaj v Libiji in tako bodo nadzirali obe državi, iz katere prihaja največ migrantov v Evropo. Kaj to pomeni? To pomeni, da ima Erdogan Evropo v šahu. Zdaj nas bo še lažje izsiljeval. Gospodarsko in vojaško moč moramo izkoristiti in mi moramo biti enakovreden partner v tej igri. Evropa mora storiti torej vse, kar lahko, da ustavi vojaške operacije Turčije v Libiji, da zaščiti meje in da prevzame vajeti v svoje roke. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa EKR, gospod Fidanza, za minuto. Hvala, gospod predsedujoča. Vojna preko posrednikov v Libiji še enkrat kaže, kako nekonsistentna je Evropska unija na mednarodnih političnih odrih pri pomembnih vprašanjih. Gospod Borel je podal lep govor, ampak tudi to je samo prikaz njegove nemoči. V preteklosti smo videli, da so voditelji, tudi francoski voditelji, ravnali neodgovorno to je vodilo do beguncev zdaj pa turčija posreduje v bistvu pred našim pragom tudi italijanska vlada na žalost kaže da ni sposobna ukrepati Vse to bo imelo velik vpliv na naše države. Samo nekaj dni še imamo časa, da ukrepamo. Hvala. Naslednji je gospod Lagos. Izvolite. Hvala lepa. Presenečen sem, pa tudi besen. Prisluhnil sem gospodu Borelo prej in priznal je, da sta v tej regiji zdaj vodilni Rusija in Turčija. Ko govorimo o Turčiji, moramo vedeti, da govorimo o morilski državi, ki ubija številne iz veliko držav. Zdaj pa si predtem zatiskamo oči. Ampak oni so sprejeli dogovor z libijskimi oblastmi, Erdogan pa vemo, da sprejema džihadiste iz Sirije. Problem je zdaj samo premaknil bliže Evropi, Erdogan torej. Orožje prodaja Saradžu, mi pa Saradža priznavamo kot vsega vodjo Libije. Ta trenutek, oziroma v tem času, naj bi potekala konferenca v Berlinu, tam bodo tudi Alžirci, Grčija pa ni povabljena. To je sramota. Ne smete držati s Turčijo in ukrepati proti Grčiji. To ni pošteno. Tega ne bomo sprejeli, tega ne bomo dopustili. Mi bomo branili svojo domovino na vsak način. Nekateri sklanjate glave, ampak od zdaj naprej nas boste morali upoštevati. Podpredsednik Otmar Karas je naslednji. Izvolite. Gospod podpredsednik. V razpravah danes popoldan in zvečer postaja vedno bolj jasno, da Evropa nima nobene vloge pri ključnih zunanje političnih vprašanjih na svetu. Nihamo med upanjem in brezupjem, med ukrepanjem in neukrepanjem, ampak jaz mislim, da je premalo politične odločenosti, premalo je volje po ukrepanju In Libija je prikaz trenutnega stanja na področju azilne, sosedske, zunanje in varnostne politike v Evropi. To ne velja samo za bližnji vzhod. Gospod Majmarakis je omenil vakum in v ta vakum zdaj vstopa Rusija. Konec tedna bo potekal vrhu v Berlinu in lepo priložnost imamo, da soglasno kot evropejci prispevamo k miru. Lepo prosim, da, bomo ob, da nam zagotovite, da bomo v Berlinu dejansko imeli vpliv. Hvala, gospod Arena, socialisti. Minuta, izvolite. Hvala, gospod Borel. Opisali ste stanje v Libiji, ki je res neuzdržno. To je neuzdržno za civilno prebivalstvo v Libiji, to je nevarno za regionalno stabilnost, Magreb in Sahel, to ste omenili, to je pa seveda nevarno tudi za varnost v Evropi. K temu je treba dodati še kršitve človekovih pravic v Libiji. Migranti so blokirani in so tudi predmet trgovanja z ljudmi, aktiviste se ubija in se jih izginja. Sergiva je poslanec, ki je neznano, ki je že šest mesecev. In če rešitev ni vojaška, prav tako ni avtoritarna. Sile Rusov, Turku in Egiptovcev so tam. Ne gre samo zato, da so oni tam problem, je tudi, za, ker oni zagovarjajo drugačen model od našega. Evropa mora imeti vlogo na diplomatski ravni super, konference v Berlinu je v redu, treba izvajati dialog z vsemi, ampak spodbujati moramo demokracijo in človekove pravice. Hvala lepa za vaše prizadevanje. Hvala. Hvala lepa. Gospa Asima Kopolu je naslednja. Izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi nujno moramo ukrepati zaradi dogodkov v Libiji, kajte posledice bomo trpeli mi. Zato pozdravljamo konferenco v Berlinu, Turčija ustraja pri tem, da bi delali na osnovi memoranduma o razumevanju iz Tripolisa. Haftar je danes zapustil pogajalsko mizo. Ta sporazum, ta memorandum med Turčijo in Libijo je v nasprotju z mednarodnim pravom in zaradi tega ne bomo dobili pravno zavezujočih rezultatov. Z Saražem in Erdoganom morate ustrajati pri tem, da se dogovor prekliče. To mora biti osnova za mirovna pogajanja. Gre za ponavljajoče se provokacije in to ne ogroža samo miru, v Evropi, ampak tudi našo blaginjo zdaj in v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Gospa Kasani ima besedo. Se upravičujem, da sem vas prej izpustila. Hvala lepa. Libijska kriza je pokazala, kako nesposobna je italijanska vlada pri tako pomembnem vprašanju, kot je tole vse skupaj pa se je začelo, ko so strmoglavili Gaddafija pred desetleti, desetimi leti. Evropska unija je tam pustila vakum, Turčija in Rusija pa sta zapolnili ta vakum. To sta zdaj dva protagonista v sredozemlju. Ankara ima zdaj ključe do sredozemskega koridorja. Libija je strateško zelo pomembna za Italijo in to je zaskrbljujoče. Trenutna italijanska vlada, to je jasno, ni dovolj strokovno podkovana na zonanje političnem področju. V Moskvi je potekala konferenca, pa tudi v Rimu, zdaj pa vsi čakamo na Berlin. Upam, da ne bo šlo za samo še en korak nazaj, kajti na, mednarodni politi, na mednarodno političnih odrih smo vedno bolj v ozadju. Zdaj pa gospod Pisa Pija, izvolite. Dragi gospod visoki predstavnik, prav ste imeli, ko ste dejali, da se zadeve v Libiji slabšajo. Dan danes vidimo, da se pojavlja soglasje, ki bi nam moralo dati misliti. Erdogan in Putin sta glavna v Libiji. Rešiti se moramo tega načela soglasja pri glasovanju o zunanje političnih vprašanjih, zaradi tega nismo sposobni ukrepati. To, kar se dogaja med Haftarjem in Sražem, ne pomaga naši verodostojnosti. Strinjam se, da je dialog potreben, ampak nažalost dobri nameni ne bodo prinesli miru. Nujno je, da ukrepamo in da zagotovimo embargo na orožje. Naj vas opozorim na besede Johna Kennedyja. Nikoli se ne smemo bati pogajanj, ampak ne moremo se pogajati na osnovi strahu. Hvala. Hvala lepa. Minuta, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. V Libiji je bilo veliko izjav o namenu, ampak Evropa očitno se je odločila, da ne bo storila nič. To zdaj pomeni, da so vrata odprta Rusom, Američanom in Turkom. Mislim, da bi morali sprejeti embargo na orožje. Evropa pa je dovolila, da vlada v Tripoliju dobi pomoč od Erdogana v smislu vojaške opreme in tako naprej. On pa tja pošilja tudi skupine džihadistov iz Sirije. To bi lahko povzročilo še več škode v tej regiji in to bo škodilo interesom italijanske vlade in italijanskih podjetij. Jasno je tudi, da osebe OZN ve, da veliko denarja, ki je namenjenega izboljšanju stanja v centrih za pridržanje, konča v rokah kriminalnih tolp. To je škandal. Rusija in Turčija imata vedno večji vpliv v tej državi in to kaže, da je evropska politika neuspešna. Hvala, gospod Furlas. Izvolite, gospod Borel. V Libiji so zadeve res slabe in Libija se spremenja v Sirijo, kaj te države kot je Turčija, na primer, zdaj posredujejo tam. Oni ukrepajo, mi pa samo stojimo in gledamo. Zdi se, kot da bi samo gledali in navijali za nje. Erdogan poskuša prevzeti vajeti v svoje roke in sprašujem se, ali menite, da bo odločitev iz Berlina, kakršnakoli že bo, služila nam ali Turčiji. Mislim, da bi lahko razmislili o tem, da bi še enkrat preverili, ali Turčija v Evropski uniji krši načelo pravne države. Mi ne smemo zaostajati kot evropejci. Hvala. Gospod Inčir, za minuto, izvolite. Hvala lepa. Pred manj kot desetimi leti je bilo tako, da smo že videli luč na koncu tunela. Upali smo, da bo v Libiji padel diktator in upali smo na mir in stabilnost. V teh letih sem pogosto obiskala to regijo, podprla sem demokratične sile tam, ampak enega diktatorja smo zamenjali z drugim kaotičnim režimom. Človekove pravice, demokracija tega ni. Nastal je vakum in razmere v Libiji zdaj zahtevajo, da se doseže premirje, na osnovi česar bo prišlo do mirovnega procesa in politične rešitve. Evropska unija bi morala odigrati bolj pomembno vlogo in mislim, da bi morali temeljne vrednote postaviti v ospredje. Človekove pravice bi morali biti ključnega pomena. Hvala, gospod Bardela je naslednji. Izvolite za minuto. Hvala lepa, hvala, gospod predsedujoča. Pri vseh velikih dosjejih je Evropska unija odsotna. Turki napadajo Sirijo. Kaj počnemo? Nič. Kaj počnemo med, v sporu med EU in Iranom? Nič. Kaj pa v Libiji? Nič. Turčija in Rusija sta tam glavni, čeprav je to regija, ki je strateško pomembna za nas leta 2011 so nekateri glasovali za to, da se Libijo potisne v kaos. Nikola Sarkozy in njegovi pribočniki so, so odgovorni za to katastrofo, pa tudi tisti, ki so sledili NATO. Gospod Barozo je bil takrat predsednik komisije in zahteva je, da pade Gaddafi. To pa je povzročilo, da najbolj razvita afriška država pade in postane izvor migrantov za Evropsko unijo. No, unija je pogosto vir šibkosti in mislim, da bi bilo bolje, če bi vladale nacionalne države, kajti te države vedno delajo v interesu ljudi, ki jih sestavljajo. Hvala, hvala lepa, hvala za te govore. Zdaj pa bo dobil besedo gospod podpredsednik in visoki predstavnik gospod Borel. Izvolite. Do določene mere se strinjam s tem, kar ste dejali. Ja, res, včasih gre tudi za pobožne želje. Ja, morda je treba tudi izničiti sporazum z Saradžom. Kaj se bo pa zgodilo potem? Glavni problem je, da v zvezi z Libijo nismo bili poenoteni. Mi, Evropejci, smo tudi pri Siriji, pa no, sedaj tudi pri Libiji bili neenotni in sedaj bomo morda tudi morali plačati ceno za to. Mislim, da nam ni uspelo najti nekega vseevropskega poenotenega stališča. Nekateri ste sedaj tudi dejali, da obžalujete, da je sedaj Turčija bolj prisotna, pa tudi Rusija. No, to so dejstva. Dobil sem tudi novice, da Hafter ne bo podpisal premirja, noče ga podpisati, ker bi to tudi pomenilo, da se mora potem tudi strinjati z Saradžom, ki sedaj vodi mednarodno priznano vlado so mi pa povedali, da bo prišel v Berlin naslednjo nedeljo. Se pravi, sedaj ni premirja, ampak kljub temu, da ni premirja, bo potekala konferenca v Berlinu. Slabe in dobre novice. In v Berlinu lahko naredimo prvi korak k političnemu sporazumu. Morda ste tudi sledili vsem izjavam Evropske unije v zvezi z Libijo. Izjave samega sveta in izjave visokega predstavnika. Upam, da bomo v Berlinu tudi dosegli sporazum med vsemi strankami, potem pa bomo morali ta sporazum tudi izvajati. Evropska unija bo spremljala premirje in nadzirala embargo na orožje. Svet za zunanje zadeve pa bom predstavil tudi konkretne predloge, da bo Evropska unija veliko bolj prisotna na ozemlju Libije. Upam, da bomo imeli dovolj politične volje, da bomo ukrepali enotno to vam lahko povem tu in zdaj. Drugo ste pa že tako sami izpostavili, ne morem se odgovoriti na posamezna vprašanja posebej, ampak lahko se pozamem. Če bo v Berlinu dosežen sporazum, bomo imeli premirje, premirje bomo spremljali in upamo, da bo tudi Evropska unija veliko bolj dejavna pri Libiji. Najlepša hvala. Gospod visoki predstavnik, hvala za te pripombe in se bom tudi sklenila to razvoj.